ohranili kot učinkovit instrument za zmanjševanje CO2. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Spoštovane kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri o povdan ob 12.